Evropskega parlamenta eh, in ta bo nadomestil eh, gospoda Olja Arena. Naj vas spomnim, da je rok za odajo kandidatur v torek do 18. ure. Kandidature lahko oddate v uradu r.nič.nič.ena. Gre za espas pesaže de la presidence. O, moj bog, to pa je težko izgovoriti. Eh, torej v stavbi Louis Weiss. Tam lahko uložite kandidature. Izvolitev pa bo.